leto za Islandijo. Islandske oblasti želijo odpreti vsa pogajalska eh, poglavja čim prej. Hvala lepa. Merci, Preda. Je la à Hvala lepa. Sir Robert Atkins. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Najprej čestitke poročevalcu za njegovo poročilo, pa tudi za vodenje delegacije na zelo modar način. Sam sem namreč bil član. Prej nikoli nisem bil na Islandiji in nisem vedel, kaj naj pričakujem, razen skalnatih območij. Na koncu se je izkazalo to za zelo fascinantno deželo. Srečali smo nekaj čudovitih politikov. In tu bi rad povedal par stvari. Sam se nikjer po vsebini ne razhajam s poročevalcem, čeprav morda kako manjše odstopanje tu in tam. Srečali smo se z ministrom za ribištvo, ki se mi je zdelo, da je bil človek, ki je bil eden od najbolj stalinistično usmirjenih ljudi iz 50 let, kar sem jih kdaj srečal v demokratični državi. Moram reči, da je pošteno reči, da razhajanja v vladi vodijo nekako do rezultata 50-50, čeprav je preteklosti bilo tudi 75 do 80 odstotkov ljudi, ki so nasprotovali članstvu Evropske unije. In eh, neformalni večeri mi je bilo strani um, liberalca in desno-sredinskega poslanca rečeno, da pravzaprav nekateri niti ne vedo, ali bi sploh dali vlogo za članstvo, kaj šele, da bi postali člani. Dejstvo je, da bi morali sodelovati, ko gre za prošnjo za članstvo, kajti če niso prepričani ali si članstvo želijo, vem, da se sicer to po radni poti že dogaja, vendar pa če nimajo pojma, ali si to želijo ali ne, potem bi morali organizirati referendum, ali si članstva želijo. In šele potem, in recimo, da bi referendum uspel, šele potem bi šli skozi pogajanja in šele potem bi svojim ljudem predložili referendum glede pogojev članstva. O tem je vladala precejšnja zmeda in sam še vedno nisem povsem prepričan, kakšna je njihova motivacija, kot je dejal poročevalec. Največja vladna stranka je povsem za, medtem ko druga koalicijska stranka, kar smo se tudi mi sedaj naučili v Veliki Britaniji, je bila v precejšnji meri proti. In pri glasovanju V parlamentu je koalicijska vlada zmagala z večino samo enega glasu in zdi se, da je druga vladna stranka glasovala za samo zato, da je ohranila vlado, ne pa iz lastnega prepričanja. Tako da je tu razhajan veliko. Drugo. Eden od poslancev ki se ukvarja s financami, je dejal, da si želi pridružiti evru. Ne vem, če bi to rekel zdaj, ampak takrat je dejal, da se želi pridružiti evru ne pa nujno EU, to pove kar nekaj o situaciji. Prav tako je poročevalec upravičeno omenil težave na področju kmetijstva in ribištva. Vidim možnosti na področju kmetijstva, mislim pa, da bomo imeli velike težave, če bomo poskusili najti nek način sobivanja na področju ribištva. Zdi se mi, da je ribištvo pravzaprav alfa in omega gospodarstva, kaj šele kmetijstva. Islandije. In nekatere stvari so posebno nespremljive, zato bodo pogajanja morala pravzaprav v veliki meri biti stvar, ki bo delovala po logiki vzemi ali pusti. Stran Stevenson je. zastopal Škotsko in imel nekatera zelo trdna stališča in če bi bil tukaj, bi se verjetno zdaj vključil z pripombami, ki bi si jih ne upali ponoviti. Nasplošno podpiram članstvo, bi pa omenil dvoje. Sami smo bili prepričani, da se bo zelo v kratkem zgodilo poplačilo dolga. Kolikor vem, britanska vlada že prejema nekatera nakazila za poplačilo dolga. Glede na to, da ta parlament upravičeno zanimajo možne težave na področju Arktike, naj povem, da bi Islandija kot članica Evropske unije imela resno vlogo, ki bi jo lahko igrala na področju vprašanj Arktike v odnosu do EU. To je po mojem eno od ključnih vprašanj, ki jih bo treba postaviti v središče pri pogajanjih z Islandijo. Zato še enkrat čestitke poročevalcu, ne vidim večjih težav uh, glede vsebine poročila in mu želim vse dobro. Merci, Hvala lepa. Gospa Argentini. Ik was uh, mee op reis met uh, rapporteur uh, Preda uh, en ook voor mij was het de allereerste. Hvala lepa. Tudi sama sem bila na poti s kolegom Predo in tudi sama sem bila prvič na Islandiji in sem se veliko naučila. Ampak tisto, kar mi je predvsem padlo v oči, je bilo nekaj, kjer smo videli, da sta včasih parlament in komisija precej neenotni v odnosu do kandidatk. Islandija je bila močno prizadeta zaradi gospodarske krize. Podobno kot cela vrsta drugih držav v isti skupini, ki so doživele hudo gospodarsko krizo. Za nas na območju evra je včasih težko razumeti, da islanci niso zelo naklonjeni, vsaj nekateri ne, članstvo Evropske unije. Zdi se mi, da bi bilo pametno, če bi deveti odstavek nekoliko spremenili. Lahko sicer nakažemo politični položaj na Islandiji, vendar pa se mi zdi, da bi morali vzeti, vsaj vzeti na znanje. Nekatera druga dejstva. Razhajanja znotraj vlade ne pomenijo, da vlada ne more delovati. To tudi ne pomeni, da bi bilo potrebno ustaviti pogajanja. Dejstvo je, da opozicija na Islandiji govori, o ustavitvi pogajanj, ne pa vladna stvar. In tu se mi zdi, da bi morali pokazati malo več spoštovanja do Islandije. Vlada pač želi zastopati interese državljanov. In to še preden pride do članstva. Potem pa še ena manjša pripomba. Škoda je, da še vedno ni razrešen problem glede ulova, skuš. Ta problem še vedno ni razrešen in islandska vlada se mora tukaj obnašati nekoliko bolj odgovorno za to, da ne, ne bi prišlo do izlova, do popolnega izlova njihovega lasnega staleža skuše. Naj povem, da sem tudi sama bila pravzaprav zelo presenečena, ko so mi na zadnji dan uh, Eh, postregli z mesom kita. Evropska unija pa se lahko kar nekaj nauči od Islandije, kar zadeva energijo proizvedeno s pomočjo hidroelektraren. Tukaj se mi zdi, da moramo Islandiji resnično čestitati. Sedaj pa dobi besedo koordinator skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa. Nadomeščam poslanca Sasolija, ki ga danes ni tu. Predlog resolucije poslanca Prede je zelo uravnotežen in vse kritične točke glede pristopa Islandije so omenjene. Besedilo resolucije je zato potrebno sprejeti z naklonjenostjo in pozdraviti napredek, ki ga je Islandija dosegla, zlasti kar zadeva samostojnost in neodvisnost pravosodnega sistema. Prav tako je zelo pozitivno odprtje šestih poglavi in začasno zaprtje štirih, kar kaže na pripravljenost države, da nadaljuje po poti pridruževanja. Poleg teh pozitivnih vidikov pa ostajajo še nekatere sence, ki jih je treba razjasniti in ki so bile že omenjene v predhodni fazi. Še zlasti gre tukaj za vprašanje iSafe. To je treba razrešiti, če tudi cenimo prizadevanja islandskih oblasti, da bi razrešili to kontroverzno vprašanje. Dejstvo je tudi, da je znotraj vlade še vedno preveč razhajan glede članstva Evropske unije, kot je bilo rečeno prej. Ribiška politika je trenutno v procesu revidiranja in to bi lahko pomenilo okno priložnosti za to, da se poišče ustrezna rešitev tako za Islandijo kot tudi za Evropsko unijo. Potrebujemo trajnostno ribištvo, poskrbeti pa je treba tudi za ohranjanje delovnih mest. Potem fauna in flora in njuno ohranjanje, tudi to je treba upoštevati in tudi to moramo upoštevati pri nekem bodočem sporazumu. Ob zaključku, dosežen je bil pomemben napredek. Ta napredek je odraz pripravljenosti za nadaljevanje pogajanj. Mi, kot skupina socialistov in demokratov, bomo še naprej pozorno spremljali odprtje različnih poglavi, sodelovali s poročevalcem in predstavili tudi nekaj predlogov sprememb, ki gredo v smeri, ki jo je nakazal poročevalec. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa Gomez. Euh, euh, euh, Hvala. Čestitati želim kolegu Predi za njegovo poročilo. To se mi zdi, da je pomemben prispevek k krepitvi Evropske unije, namreč, če bi se v končni fazi Islandija lahko vključila v Evropsko unijo. Tudi sama sem sodelovala pri obisku, ki ga je, oziroma nisem bila na obisku, ki ga je omenil poročevalec, vendar pa Islandijo poznam. Sama zelo občudujem prebivalce tega otoka. In mislim, da imamo opravka z globoko zakoreninjeno demokratično tradicijo. Ščitijo človekove pravice, imeli so nekatere zelo boleče izkušnje, vendar pa jim je uspelo uspešno premustiti gospodarsko krizo. V osnovi so uspeli zagotoviti, da obstaja demokratičen nadzor nad finančnim in gospodarskim sektorjem in to bi lahko bil pomemben zgled za Evropsko unijo. Podobno kot drugi kolegi, moram reči, da tudi sama spremljam prizadevanja Islandije za obnovljive vire energije, predvsem geotermalno energijo. To je dobro za Evropsko unijo. Tudi regionalno sodelovanje je pomembno. Seveda spremembe na Arktiki sprožajo mnoge izzive. Moja domovina je ena največjih gospodarskih partnerjev, ki jih ima Islandija. Uh, Komisarka Damanakis, trenutno veliko govori o prenovi ribiške politike. Euh, Tako da mislim, da lahko v celoti podprem zaključke gospoda Prede, našega poročevalca. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam nekaj kratkih točk, ki jih moram narediti. First of all, I have to... Gospod Dartmouth, hvala lepa. Kolega, ki je namestnik, je dejal, da se Islandija lahko česa nauči od Evropske unije glede trajnostnega ribištva. Vsaj tako sem jaz slišal. Moram reči, da se je težko česa naučiti od Evropske unije, če je imela ta politiko, ko so se mrtve ribe odmetavale nazaj v morje in to je vplivalo tudi na Združeno kraljestvo. Moram reči, da je Evropska unija uničila našo ribiško politiko in povsem pomorila ribi stalež. Sir Robert Atkins je dejal, kakšni so pogledi ministra za ribištvo v Islandiji. Govoril je o stalinizmu, vendar pa naj povem, da gre za minimalno raven. Če bi bili minister za ribištvo in če veste, da je islandsko gospodarstvo v veliki meri odvisno od ribištva, potem je povsem verodostojno oziroma kredibilno, če je nekdo skeptičen glede članstva v Evropski uniji in gospod si nikakor ni zaslužil oznake, da je stalinist, če se slučajno ni strinjal s srom Robertom Atkinsonom. Naj še nekaj spomnim. Irska ima parlament več kot tisoč let in moram reči, da nekdo, ki je iz parlamenta, ki je star veliko, veliko manj, Torej, ne spodobi se, da tak poslanec iz novejšega parlamenta nekoga uh, označi za stalinista. Islandija je država kandidatka. Dejstvo je, da države, ki so bogate kot Norveška in Švica, se ne želijo vključiti v Evropsko unijo. Relativno revnejše države, kot so Hrvaška, Kosovo, Srbija, verjetno tudi Črna Gora, te države se želijo vključiti v Evropsko unijo. Pri Islandiji imamo zanimiv primer, ki podpira to tezo. Islandija je bila bogata država in je nas je tudi gledala kot na bogato državo. Ko je bila država bogata, kot je dejal Sir Robert Atkins, je 75 do 80 odstotkov prebivalcev nasprotovalo članstvu. Potem je leta 2008 prišlo do finančnega zloma in tu je Islandija utrpela bolj kot skoraj da katerakoli druga država. In ko se je Islandija začela dojemati kot revno državo, si je premislila. In tu je bilo kar precejšna pluralnost. In sedaj Islandija zaradi spretnosti in iznajdljivosti svojih prebivalcev, ne nazadnje pa tudi zato, ker je njihovo ribištvo sveto, si je uspela ponovno pridobiti ugled in celo poplačati denar Evropske unije, kar je nenavaden koncept v besednjaku Evropske unije. Sedaj vidimo, da imamo razmerje 50-50, kar zadeva podporo članstvu v Evropsko uniji. Ko Islandija napreduje in ko ponovno postaja bogatejša, bo vse več ljudi začelo nasprotovati Evropski uniji. Vsem kandidatkam za članstvo Evropske unije bi svetoval, nikar se ne vključujte, ignorirajte svoje politike, sicer boste morali plačevati, postati neto plačniki za države kot je Kosovo in nikakor ne obiskujte drugih držav, kar vas bodo označili za stalinista. Lahko samo nekaj pojasnim? Da, seveda. Seveda lahko mm, poveste svoje. Gospa Sržitin bo odgovorila. Govorila bom angliško, zato ker sem slišala, da nizozemščina zmede ljudi. Sama sem tukaj v imenu zelenih in če nekdo meni, da sem tukaj, da se lahko Islandija kaj nauči od nas v zvezi s trajnostnim ribištvom, potem prosim vas razumite, da sem želela povedati prav nasprotno. Hvala lepa. Merci. Monsieur Vigenin. Hvala, gospod Vigenin. Hvala lepa. želel sem spremeniti stil in uh, podati le eno pripompo. Ko govorimo o širitvi, običajno govorimo o državah Zahodnega Balkana in nekako pozabimo, da je Islandija država, ki se že pogaja za članstvo v Evropski uniji. Zelo si prizadevamo pri svojih odnosih z državami uh, Zahodnega Balkana. Tam smo mnogo bolj prisotni, imamo tudi odnose na parlamentarni ravni s temi državami. Zaradi tega imajo naši prijatelji iz Irske, Islandije občutek, da nas Islandija ne zanima. Nekoč sem dejal, da je problem za Islandijo ta, da veliko problemov z Islandijo ni. Ampak, v bistvu moramo okrepiti dialog, okrepiti svojo prisotnost tam. Tudi naše politične skupine morajo biti bolj aktivne. Povečati moramo komunikacijo, razložiti moramo, kakšna je Evropska unija, zakaj bi Islandija imela koristi od tega in obratno. Zato je zelo veliko koristi v tem, da bi imeli več dialoga. Seveda bodo na koncu odločali Islanci sami, ali se pridružijo Evropski uniji ali ne. Ampak gospod Dartmouth je omenil to povezavo, da so samo revne države in države, ki so v težavah pripravljene se pridružiti Evropski uniji. Po mojem mnenju je to zelo poenostavljen pogled. To poenostavlja koncept širitve EU. Ne gre le za denar. Državljanom Islandije moramo to razložiti že sedaj. Gre za vprašanje solidarnosti, skupnih ciljev, skupnih zavez. Če bi Evropsko unijo predstavili kot unijo, ki prerasporeja denar, potem bodo ljudje seveda manj zainteresirani, da se pridružijo tej uniji. Zato moramo predstaviti celotno Evropsko unijo in ne zadeve poenostavljati. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa poročevalec. Preda za zaključne besede. Hvala. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom za vprašanja in za komentarje. Mislim, da dejanskih vprašanj pravzaprav ni. Slišali pa smo nekaj v zvezi z ribištvom. In Ministr za ribištvo je bil prav tako omenjen. Sodeloval sem v razpravi med gospodom Atkinsom in gospodom Dartmouthom. Ne bom posredoval, ker to ni moje mesto, ampak mislim, da nekateri na Islandiji dejansko menijo, da bi islandski ministr za ribištvo moral zapustiti svoj položaj. Dve tretjini islancev meni, da ni sposoben opravljati svojega mandata. Na Islandiji je prav tako zamisel, da bi ministrstvo za ribištvo vključili v ministrstvo za turizem. Mislim, da bi to lahko pospešilo pogajanja z Evropo v zvezi s tem, kar je povedala gospa Sargentini. Mislim, da bi morali omeniti vrzel ali delitev v vladi. To je nekaj, kar se odraža tudi v javnosti. Mislim, da moja obeseditev ni preveč uh, stroga. Mislim, da je to zelo zanimiv politični pojav, še posebej, če upoštevamo nedavne širitve. Zato je dobro, da omenimo, da je vlada tukaj razdeljena. Vprašanje skuše. To je vključeno tudi v pogajanja med Islandijo, Ferskimi otoki in Evropsko unijo. Upam, da to ne bo oviralo postopka širitve. Gospod Sergentini in drugi so dejali, da je Islandija vir navdiha na področju obnovljivih virov energije. To je zelo občudovanje vredno. Mislim, da se od njih lahko zelo veliko naučimo. Veliko se lahko naučimo od eh, Islandije. Gospa, gospod Panceri in gospa Gomeš sta prav tako podala zanimive komentarje podali ste zanimive komentarje v zvezi s tem dosjejem, ampak na koncu se želim zahvaliti gospodu Vigeninu za to, da je opozoril na to, da ne govorimo o Zahodnem Balkanu, ampak govorimo o državi kandidatki. Gre za specifičen primer. Ne vem, ali gre tukaj za vprašanje revščine ali bogatstva. Pred krizo smo jim dali mnogo več pomoči, kot jim dajemo sedaj. Pred krizo so dobili več pomoči za vključevanje, kot je dobijo sedaj. Vprašanje sedaj je, mm, ali so argumenti tistih, ki podpirajo integracijo, Dobri pravijo, da evro ni več stabilna valuta. To naj bi bil evropski problem, ni Islandija tista, ki bo ponovno vzpostavila zaupanje v skupno valuto. V času krize je treba upoštevati, da so socialisti in da so socialistične stranke imele korist od tega, da so opozarjali na to v parlamentarnih razpravah. Ne vem pa, ali je pripravljenost za vključitev v Evropsko unijo odvisna le od moči evra. Toliko sem želel povedati o tem. Razpravo bomo spet imeli januarja, ampak pripričan sem, da bo predsedujoča predstavila pomembne datume. Hvala lepa, gospod Preda. Res je, želim vas opozoriti na datume. Prvo obravnavo smo imeli danes, rok za vložitev predlogov sprememb je 12. januar ob 12. 31. januarja bomo obravnavali predloge sprememb, 6. februarja bomo glasovali v odboru in na prvem marčamskem plenarnem zasedanju bo to na dnevnem redu na plenarki. Hvala lepa za opravljeno delo in predlagam, da se sedaj premaknemo na šesto točko na dnevnem redu, to pa je udeležba Mor Maroka v programih Unije. Gre za pridružitveni protokol med Evropsko unijo in Sredozemsko unijo, da bi Moroko omogočili, da sodeluje v programih skupnosti. Govorimo o splošnih načelih sodelovanja Moroka v programih Evropske unije. Beseda pa dajem gospe Necki, je poročevalka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Drage kolegice in kolegi, začnem naj z organizacijskim vprašanjem. Ko sem danes zjutraj prispela, so bili točaji zunaj pred dvorano in niso želeli vstopiti v dvorano, zato sem si morala kavo postreči sama. Prosim vas, da naročite točajem, da so nekoliko bolj ustrežljivi, kar zadeva uh, Eh, točenje kave in čaja poslancem. Dobro, toliko z organizacijskega vidika, sedaj pa k vsebini. Gospe in gospodje in koordinatorji za različne skupine, prosim vas, da ste nekoliko tiši, zato da bom lahko govorila. Če želite, pa lahko dvorano zapustite in razpravljate zunaj. Dobro. Del zunanje politike Evropske unije je, da bi določene programe in določene agencije odprli v partnerskih državah. To je del sosedskega programa in sosedske politike. To je eden od ukrepov, ki je namenjen temu, da bi spodbujali reformo, modernizacijo in tranzicijo v svojih sosednjih državah. To je strateški vidik, ki ga je mogoče najti v sporočilu komisije o splošnem pristopu. To sega nazaj v leto 2007, svet je to sprejel marca 2007. Junija 2007 na osnovi tega sporočila in sklepu sveta je svet sprejel okvir za več sporozumov z različnimi sosednjimi državami, vključno z Marokom. Ti okvirni sporozumi vključujejo njihovo udeležbo v programih Evropske unije. Dodatni protokoli so bili sklenjeni z Izraelom 2009 oziroma 2008. Podobnega pa smo podpisali leta 2008 in pogajanja tečejo tudi z Ukrajino. Junija 2007 smo sprožili pogajanja z Marokom, te je komisija uspešno zaključila in na osnovi zakonodajnega predloga, ki sega nazaj do 17. maja 2010, lahko povem, da je svet septembra to sprejel. Svet je objavil zakonodajni predlog za to 27. septembra lani. pravna podlaga je 217. člen in omenjen je tudi 8. člen in drugi odstavek 8. člena. Maroko lahko sodeluje v programih Unije in to vključuje programe, ki zadevajo prednostna področja, prednostna področja pa določata Evropska unija in Maroko, torej konkurenca, inovacije, carine, Cezar in Marko Polo. Protokol vključuje standardne klauzule za države, ki so vključene v programe v okviru soseščine. Določa tudi modalnosti in specifične pogoje za udeležbo Maroka v vsakem specifičnem programu, zlasti finančne prispevke in postopke za poročanje ter ocenjevanje. Ti morajo biti del sporazuma med komisijo, ki predstavlja Evropsko unijo in Marokom. Izpogajeno besedilo prav tako pomeni, da je treba vedno spoštovati pogoje iz tega protokola. Ne vem, ali je smiselno, da preletim glavne določbe tega protokola. V bistvu Maroku potrjuje pravico do udeležbe v vseh obstoječih in prihodnih programih Evropske unije. Maroko bo prispeval k proračunu v okviru specifičnih programov, kjer sodeluje. Predstavniki Maroka bodo lahko sodelovali kot opazovalci Delali bodo lahko tudi v upravnih odborih in pobude, ki jih bodo podali maroški predstavniki, bodo podvržene enakim pogojem kot tiste pobude, ki veljajo za programe držav članic. Modalnosti za specifično udeležbo Maroka v programih, naprimer finančni prispevki, poročanje ocenjevanje in podobni postopki, vse to je določeno v sporozumu med Marokom in Evropsko komisijo. Revizije in spremljanje se bodo izvajali redno in protokol bo veljal v okviru evrosredozemskega sporozuma z Marokom, kakorkoli dolgo bo to trajalo. Predlog ne bo vplival na proračun Evropske unije, kajti Maroko bo moral prispevati sorazmerno s svojo udeležbo v programih Evropske unije k proračunu za te programe. Pri financiranju svoje udeležbe pa lahko zahteva pomoč v okviru sosedske politike in pravil sosedske politike, ki trenutno veljajo. Predlog, ki sem ga predložila, je, vsaj po mojem mnenju, predlog, ki je namenjen temu, da bi povdarili vprašanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To so ključni vidiki v odnosih Evropske unije z Marokom. Udeležba Maroka v teh programih bo po mojem mnenju prispevala k temu, da bi lahko zagotovili napredek za vse ljudi v Maroku, vključno s tistimi v Zahodni Sahari. Mislim, da je to zelo pomembno za številne kolege poslanke in poslance in tudi za me, zato je zelo pomembno, da na to opozorimo. Predlagam, da podpremo podpis tega protokola med Evropsko unijo in Marokom, vendar mislim, da moramo upoštevati vidike, ki sem jih omenila. Samo še osebna pripomba, gospod predsedujoča, Maroko poznam zelo dobro, večkrat sem že bila tam. Mislim, da države ne bi smeli kaznovati. Ker se ni soočala s takšnimi izgredi in težavami, kot smo jim bili priča v Tuniziji, Libiji in drugod. Maroko je izvedel reformni proces in ta proces se je začel že pred nekaj leti. Ta odločitev je posledica izvedbenih odločb kralja Mohameda VI in proces preglednosti in sprave teče proces sprave z tako imenovanimi svinčenimi leti. Mislim, da je Maroko država, ki ima edinstveno zgodovino v tej regiji. Podali oziroma izvedli so tudi spremembe glede statusa žensk, uvedli pa so tudi druge um, spremembe v zvedi, zvezi z enakostjo med spoloma. Priča smo bili tudi ustavni reformi, ki sicer še vedno teče. imamo tudi nov osnutek ustave. Ljudje so na referendumu glasovali o tem. Udeležba je bila zelo visoka. Pomanjkljivosti seveda obstajajo, ampak mislim, da se reforme v tej državi izvajajo in žalostno bi bilo, če bi jo kaznovali preprosto zato, ker je njihov proces izvede reform nekoliko počasnejši. Reforme se dogajajo tam in vedeti moramo, da je Maroko ključnega pomena in ključni partner za nas na področju sredozemlja in tudi na območju Atlantika. Hvala. Sedaj pa gospod Panceri. Dve minuti. Hvala. Nadomeščam poročevalca za skupino socialistov in demokratov. Torej, protokol EU Maroko, ki naj bi ga potrdil Evropski parlament, Maroku ponuja možnost, da sodeluje pri delu skupnostnih agencij in v ta namen predvideva tudi pogoje za tako sodelovanje. Maroko je že izkazal svoj interes za sodelovanje pri nekaterih programih, kot so recimo konkurenčnost in inovativnost, potem eh, Carina, Cezar in Marko Polo. Ta protokol torej v tem kontekstu pomeni podporo reformam, ki se izvajajo v Maroku in to je pravzaprav tudi spodbuda za izvajanje nadaljnih reform. Zato lahko rečem, da ta protokol v celoti izpolnjuje pogoje glede politike v soseščini in to je bilo tudi prejšnji teden izglasovano. Sicer pa si želimo konkretnih rezultatov na podlagi statuta iz leta 2008, ki predvideva približevanje Maroka notranjemu trgu Evropske unije. Obe strani naj bi še poglobili svoje strateško partnerstvo. Zato lahko rečem v imenu skupine SD, da lahko ocenimo ta protokol kot pozitiven in zato menimo, da je treba na to gledati z naklonjenostjo. Hvala lepa. Hvala, gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti gospe Nic za eh, tole poročilo. z našega vidika lahko rečem, da se strinjamo s tem, da sprejmemo ta protokol. To je protokol za udeležbo Maroka v programih Evropske unije. Kako je gospa Nec že povedala, bo ta protokol Maroku omogočil sodelovanje in udeležbo pri izvajanju programov Evropske unije. Maroko bo tako partner na enakovredni ravni eh, z državami članicami in tudi finančni prispevek bo sorazmeren z udeležbo Maroka v teh programih. Enako bo veljalo tudi za programe, ki jih Maroko predlaga. Mislim, da je to, kar se predlaga v skladu z naprednim statusom eh, v okviru odnosov Evrope in Maroka. Politične spremembe še vedno tečejo in mislim, da pošiljamo jasen signal za to, da podpiramo državo. Pripričan sem, da veste, da je parlament zavrnil mm, ribiški sporazum z Marokom. Zato menim, da bi dejstvo, da podpremo ta protokol, Maročani lahko videli kot pozitiven razvoj dogodkov. To bi jih lahko spodbudilo k temu, da še naprej izvajajo proces političnih in gospodarskih reform. Samo ena napaka je v besedilu, v obrazložitvi. Tam piše, da bodo 25. decembra volitve, ampak dejansko gre za 25. november. Torej, de, datum je 25. november. Hvala. Bien, merci, euh, Preda. Donc... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Muniz. Gracias, eh, presidenta. Eh, yo comparto... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Podpiram gospo Nate in podpiram njene predloge. Mislim, da moramo priznati, napredni status Maroka in da ima zelo strateško pomembno vlogo za Evropsko unijo. Mislim, da bi morali Maroko podpirati pri njihovih prizadevanjih. Izvajajo dejanski proces reforme političnega in gospodarskega prostora. Če želimo, da bo evropska sosedska politika obrodila sadove, potem moramo poskrbeti za to, da bodo države lahko sodelovale v programih skupnosti v kontekstu svojih odnosov z Evropsko unijo. V obrazložitvi je nekaj, na kar želim opozoriti. V enem od odstavkov je omenjena potreba potem, da vsi na teritorijalnem območju, ki, ga, ki mu vlada Maroko, imajo korist od tega še posebej, tisti, ki živijo v Zahodni Sahari. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti v okviru mednarodne zakonodaje V okviru mednarodne zakonodaje se mi zdi, da bi morale koristi biti namenjene vsem na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Gomez. Eh, Hvala lepa. Tudi sama želim čestitati gospe Neitz za poročilo in za obrazložitve mislim, da je dobro utemeljila svoj sklep. Mislim, da moramo priznati, da v Maroku bo teka pomemben proces reform. Priznati pa moramo tudi, da ima Maroško, ma, Maroko status strateškega partnerja in da si ta status tudi zasluži. Bila sem med tistimi, ki so prejšnji teden uh, glasovali za odpoved ribiškega sporazuma z Marokom. Ne zato, ker sem proti temu sporazumu nasploh, ampak zato, ker želim, da bi imeli dejanski postopek pogajan. Želim si sporazum, ki bi upošteval mednarodno zakonodajo v zvezi z Zahodno Saharo. Zato se strinjam z priporočilom v obrazložitvi, tega vprašanja ne moremo preprosto pomesti pod preprogo. Evropska unija vedno znova poskuša vprašanje Zahodne Sahare pomesti pod preprogo. To ni v interesu ne Maroka, ne Evropske unije. Maroko ima problem, ki ga mora rešiti. To je problem Zahodne Sahare. To dejansko vpliva na Evropsko unijo. Prav tako ne gre le za varnost Maroka, ampak tudi za varnost Evropske unije nas. V Sahelu obstajajo aktivne teroristične celice, zato ne moremo dopustiti, da bi Zahodna Sahara bila nerelevantna. To je zelo plodno območje za novačenje novih teroristov, zato podpiram predlog gospe Nate. Mislim, da tako pošljemo jasno sporočilo svojim moroškim. Hvala lepa, gospod Weigel. Sorry, Uh, Hvala lepa. Gospod predsedujoča. Podpiram besede poročevalke. Mislim, da je vsem v interesu, da imamo dobre odnose z Marokom. To je rešitev, ki jo podpiram. Ampak, ampak kako je povedala kolegica, Gomeš. Opozoriti sem želel na problem. Problem, ki ga ima Maroko, to je Zahodna Sahara. Mislim, da se Maroko ni odzval pametno, ko je napovedal ribiško vojno Evropski uniji takoj po glasovanju v plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu. Sami imamo sveda svoje razloge za to in Maroko bi moral to sporočilo razumeti kot sporočilo demokratično izvoljenega Evropskega parlamenta, ki je konstruktivno. Konstruktivno se moramo lotiti tega problema. Nedavno sem obiskal Zahodno Saharo in spoznal sem naslednje prebivalstvo v Zahodni Sahari, ki živi v taborih, nima nobene koristi od sodelovanja med Evropsko unijo in Marokom. Mislim, da moramo najti rešitev. Tako, kakor so zapisali Združni narodi. Izveden mora biti referendum, vse priprave na referendum so bile izvedene, sodelovati mora maroška vlada in drugi organi, seznam ljudi, ki so upravičeni do volitev je pripravljen, gre le za politično odločitev in mislim, da bi bilo zelo koristno za Maroko, če bi storili to, kar od njih zahteva mednarodna skupnost. Namreč, da bi organizirali referendum o samo odločanju ljudi v Zahodni Sahari. Hvala. Hvala, gospod Arlaki. Hvala lepa. Strinjam se z vsemi kolegicami in kolegi, ki so povdarjali pozitivni vidik tega, tega sporazuma. Povdariti želim dvoje. Prvič, Podpirati moramo tiste sile v Maroku, ki si prizadevajo za demokracijo. Po drugi strani pa tega procesa ne smemo jemati kot samoumevnega. Reforme sicer potekajo, ampak rezultatov z konkretnega vidika je precej malo. Ustavna reforma je bila precej šipka še daleč je do tega, da bi Maroko postal ustavna monarhija ali celo demokracija. Druga stvar, ki jo želimo meniti, je vprašanje Zahodne Sahare. Mislim, da to ni dovolj dobro omenjeno v tem dokumentu. Zato si želimo videti politiko v Maroku, ki bo koristila tudi ljudem v Zahodni Sahari. Zaenkrat ni storjenega dovolj. Jasno moramo povedati, da Zahodna Sahara ne pripada Maroku in vsak sporazum, ki se ne začne na tej točki, da ima Zahodna Sahara svoj status in da stavišče Maroka ni vzdržno, vsak sporazum, ki ne temelji na tej osnovi, ne bo dober. Zato ga Evropska unija ne sme sprejeti. Načeloma se strinjam z tem poročilom, ampak bolj zadovoljen bi bil, če bi videl, da bi ta načela bila bolj jasno izražena. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Nec za sklepna beseda. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Upam, da mi bodo kolegice in kolegi oprostili, če se sedaj ne bom spuščala v podrobnosti vprašanja Zahodne Sahare. Zdelo se mi je zelo pomembno, da to omenim, zato ker to skrbi za trenja, če se lahko izrazim zelo diplomatsko. To je vprašanje, ki ga moramo še naprej spremljati. Zahvaliti se želim vsem kolegicam in kolegom, ki so podali svoje mnenja in izrazili podporo za ta protokol. Ta protokol je zelo pomemben. Želim pa se k nečemu vrniti. Gospod Arlaki je omenil predloge v zvezi z ustavno reformo, ki poteka v Maroku. Mislim, da je za ljudi, ki prihajajo iz ustavne demokracije, težko kritizirati tiste, ki še izvajajo to reformo. Mislim, da so dogodki v Maroku zelo pomembni, vse skupaj bo treba preizkusiti, tako rekoč tudi v realnosti. Tisti, ki niste dobro obveščeni o političnih razmerah v Maroku, Povedati vam želim, da političnih skupin sedaj ne bo mogoče spremeniti v zakonodajnem obdobju v Maroku. Tisti, ki Maroko poznate in poznate maroško politiko, veste, da se pred volitvami včasih preprosto pojavijo nove stranke in potem takoj po volitvah izginejo. S temi spremembami pa bodo morale stranke upoštevati stališča volilnega telesa, videli pa bomo tudi cel niz političnih strank, ki, bo sodelova, ki bodo sodelovali v političnih razpravah. Mislim, da to lahko služi kot vzor za številne države v tej regiji. Hvala kolegicam in kolegom za podporo. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 10. januar 2012 ob 12. uri. Sedaj pa predlagam, da se posvetimo sedmi točki na današnjem dnevnem redu. Pogovorili se bomo o rezoluciji Evropskega parlamenta, ki zadeva poročilo o napredku nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Takoj predajam besedo gospodu Hajdu, ki je poročevalec. Thank you very much, President, uh, and good morning. Uh, I'm acutely aware that this... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Prvič sem imel eh, čast in privilegij, eh, da predstavim poročilo o napredku, ki zadeva nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Sem nov poročevalec, imenovali ste me v letošnjem letu. In rad bi izkoristil to priložnost in se zahvalil vsem parlamentarcem, vsem kolegom, tudi pročevalcem v senci, s katerimi smo vzpostavili zelo dober delovni odnos že od samega začetka. Res mi je bilo v veliko veselje, da smo sodelovali in da smo si prizadevali, da bi vključili različna stališča. Rad bi se zahvalil tudi vsem tistim v državi, ki so mi ponudili veliko pomoč od takrat, ko so me junija imenovali. Imel sem priložnost, da sem obiskal eh, državo, nisem obiskal samo Skopja, ampak tudi druge dele države. Petkrat sem bil tam. Tudi ob koncu tedna, ko so potekale volitve, opozoval sem, kako uspešen je bil ta volilni proces. Velik eh, ponos mi je bilo, ko sem lahko eh, govoril tudi na konferenci, kjer so obeležili deseto obletnico Ohridskega okvirnega sporazuma. Potem sem govoril tudi na sestanku, ki so bili vsi predstavniki Zahodnega Balkana in ministri, potem sem se sestal z mladino, ne samo z makedonsko eh, mladino, ampak z vsemi mladimi iz Zahodnega Balkana, kjer so se pogovarjali o tem, kako spodbuditi medsosedske odnose, kako se boriti proti rasizmu, ksenofobiji. To je organizirala nizozemska organizacija United. Na Ohridu je bilo to zelo simbolno srečanje. In res eh, mi je bilo vesele, da sem se tudi udeležil zadnjega sestanka medparlamentarnega parlamentarnega odbora med našim parlamentom in makedonskim parlamentom, mislim, da je to prevevalo konstruktivno vzdušje. Toplo so me pozdravili. Seveda je to povezano tudi s politiko evropske širitvene strategije in danes se bomo tudi pogovarjali o tej strategiji. Včasih pa veliko krat spregledamo, da govorimo o celotni državi, o prebivalcih, o družbi, o zgodovini, o kulturi. Tako da lahko rečem, eh, da mi je bilo v veliko užitek, da sem spoznaval to eh, državo, sedaj sem bolj povezan s to eh, družbo, navdušen sem nad to državo, želim, da bi postala članica Evropske unije. Toliko bolj še sedaj, kot če to primerjam z dnevom, ko ste me imenovali. Kar pa zadeva samo poročilo skušal sem graditi na prejšnjih poročilih, videli boste v beseditev, dikcijo, na to se bom navezal eh, tudi eh, ko bom govoril o sklicu na posamične rezolucije, ki smo jih eh, sprijeli. Utemeljeni argumenti so to. Ampak verjetno veste, da sem poseben, imam individualen pristop, imam svojo osebnost in ker mi je bilo veliko čas, da ste me imenovali, potem bom to izkoristil in bom tudi sam poskrbel za določene poudarke v tem poročilu. To sem izpostavil, ko sem tudi v tem procesu zauzel določeno osebno stališče. Kar zadeva osnutek, to so odstavki in en stavek, kjer sem podal zelo jasno izjavo, namreč želimo, da se pogajalski proces začne, želimo konkreten datum, želimo, da se to stori nemudoma in takoj. To je stališče Evropskega parlamenta, ampak želel sem oblikovati še bolj jasno sporočilo, nasloviti ga želim na skupje, na celotno Evropo in eh, to je ta eh, prvi stavek v prvem odstavku. Potem v osnutku sem omenil različne scenarije, kjer bi lahko napredovali. Ne želim na nek način vplivati oziroma prejudicirati ta proces. Seveda, scenarije sem upošteval. In tukaj sem upošteval tudi predhodni pregled zakonodaje strani Evropske unije oziroma Evropske komisije. Zunani minister Popovski v tem odboru pred enim mesecem je že govoril o tej možnosti, kdaj bi se lahko uspešno sklenil ta pogajalski proces v okviru pregleda zakonodaje na bilateralni ravni, da bi lahko država napredovala. Še enkrat sem poudaril, da bi bilo dobro, da vstopimo v drugo fazo izvajanja stabilizacijskega procesa. Kot sem že rekel, tukaj ni alternativ. Ne bom seveda prejudiciral potek pogajanj, ampak eh, poudarim, da moramo dati pozitiven zagon pristopnemu procesu. In ravno zato sem omenil vse te scenarije. Potem status quo, to nikakor ni možen scenarij ponavljam, Evropska komisija je imela zelo jasno dikcijo. Gre za to, da mora to slišati tudi država. Namreč pozitivno priporočilo, to je to pozitivno priporočilo Evropske komisije, ki pa nikakor ni vtisnjeno v kamen. Ampak še enkrat povdarjam, mi kot Evropska unija ne moremo zagotoviti evropskega obeta članstva. To ne more biti samo po sebi umevno. Potem ko govorim o gospodarskem razvoju, tukaj sem pokazal, kako država ni najbolj uspešna v primerjavi sosedi glede na makroekonomsko stabilnost in rast. In to sem tudi poudaril v svojem poročilu. Sicer sem tudi omenil določene reformne vidike. Ja, ampak omenil sem tudi natančne opaske in e, tisti, ki si prizadevajo za proces reform, bodo upoštevali te vidike in tukaj sem skušal zauzeti čim bolj konstruktiven pristop. Upam, da bom tako ljudem v državi dokazal, da so to priporočila, pozivi, to je ta nujnost Eh, ampak to izhaja iz eh, skupne želje, iz partnerstva in prijateljstva. Želimo si, da bi ta država postala članica. Potem to nisem naslovil samo na politike, ampak sem to naslovil tudi na civilno družbo, na prebivalce. Vedno, ko sem bil v tej državi, se nisem sestal zgolj s politiki, ampak sem se želel sestati tudi z državljani tako da bi pozval Evropsko komisijo, da čim bolj sodeluje za civilno družbo, da imamo ustrezne sklade. To bi želil podpreti. Nekateri pravijo, da je to samo osnutek. Ja, ampak eh, mislim, da bi bilo dobro, eh, da tudi čestitam Makedoniji, ker je bila zelo uspešna na košakarskem prvenstvu. Sam sem bil tudi prisoten eh, pri tem slavju. Tudi to je ta medosebna komponenta, želimo se povezati z ljudmi in tudi tako bomo bolje napredovali. Potem liberalizacija vizumskega režima, to je podlaga za naše odnose s to državo. V Evropskem parlamentu bomo nedvomno ta pristop zagovarjali. Potem vprašanje imena. Lahko povem, da si ne bom prizadeval, da bi odigral nekakšno vlogo medijatorja, ker ga že imamo znotraj Združenih narodov. Sam sicer tukaj nisem procesa postavlja pod vprašaj, ampak eh, sam sem upošteval svoj mandat, ker ne morem rešiti eh, spora o imenu. Če bi se pravzaprav podal na to pot, eh, bi zadevi veliko bolj škodil kot koristil, ampak bil sem dosleden in kar skušam zagotoviti v tem poročilu je, da se izvaja konstruktivan pritisk na obe strani, torej tako na Ateno kot tudi na Skopje. Želim, da bi imeli pravičen sporazum, ki bo enakopraven in bo pošteval tudi stališča obeh strani v tem sporu. Mislim, da je najbolje, da kot poročevalec zauzamem ravno takšno stališče. In zato sem upošteval tudi dikcijo prejšnje rezolucije, namreč, da spor o imenu ne uvira samo napredka države, ampak tudi negativno vpliva na širitveni proces. Rekl sem, da moramo ohranjati dobro sosedske odnose. Govoril sem tudi, da mora Evropska komisija pripraviti dober mehanizem za arbitražo, da se to reši bilateralno. Ampak ne govorim samo o tem sporu, govorim tudi o drugih sporih, ki so še trenutno v tem predpristopnem procesu z drugimi državami. Ampak eno zadevo sem izpostavil. Seveda, Meddržavno sodišče je podalo svojo sodbo. Dobro bi bilo, da bi še predtem prišlo eh, do rešitve, ampak sedaj je ta odločitev sprijeta, to moramo vzeti na znanje in odzvati se moramo na to razpravo. Evropsko komisijo sem pozval, da naj evidentira svoj odziv, kako ona vidi eh, to odločbo in kaj priporoča Evropskemu svetu. Gre na, za obveznost eh, sveta, ki se mora odzvati na to odločbo. Drugič, Evropska unija sicer ne bo rešila ta spor, ampak kako se bo to rešilo na pravičen in enakopraven način, bi bil si želel, da bi to na nek način bil del našega procesa, da bi prepričali ljudi, kar ne nazadnje bo to povezano z referendumom. In tukaj moramo pravzaprav se tudi mi zauzeti, smo del te referendumske kampanje. Potem, če bo država uspešna, Če bo dosegla uspešno proces reform na vseh področjih, potem mislim, da bo to državi pomagalo. Tako se bo ustvarilo določeno okolje, vzdušje, ki bo omogočilo, da se bo to rešilo. Četrtič. Makedonski, to sem uporabil enkrat, ampak z jasnim namenom. V osmem odstavku sem to zapisal. Včasih je bilo stališče Evropske komisije da se to uporabi in eh, to smo uporabili tudi mi letos, pa mislim, da se mnogi zavedate, da je to postalo pomembno vprašanje za državo. Namreč, če se ta beseda ne uporabi, ko govorimo o kulturi, potem o jeziku in tudi, ko govorimo o identiteti same države. To je bilo zelo negativno sprejeto, ko je Evropska komisija pripravila svoje poročilo o napredku. To je praksa Združenih narodov, to je dosledno in usklajeno z mednarodnimi sporazumi. Tako da ne želim tukaj nikogar provocirati, ne želim žaliti, ampak mislim, da moramo pokazati, da smo prisluhnili tem sentimentom v državi. Pozorno sem tudi prisluhnil skupnemu medparlamentarnemu odboru, ker so se pogajali o dikciji tega besedila. Tako da sem jim rekel, če bo se dosegli sporazum, soglasem in to se je zgodilo, potem eh, bom sam tudi to uvrstil v to poročilo. Pripravil sem besedilo na ta način in tukaj sem spoštoval to zavezo. Zdaj vam predlagam nekoliko manj, kar smo že eh, dosegli eh, na tem sestanku skupnega medparlamentarnega odbora, ker oni so rekli expect, ko govorimo o pričakovanju, da se to uporabi. Sam pa sem rekel invite, torej pozvati. Mislim, da je to bolj diplomatski pristop. Mislim, eh, da več nimam časa, ne bom govoril o ostalih predlogih, ki se zadevajo reforme, ampak bom pozorno prisluhnil vsem kolegicam in kolegom in se bom potrudil, da bi se odzval na najboljši možni način. Spoštovane poslanke in poslanci, ponavljam, status quo ni možen scenarij. Vesel sem, ker je država napredovala. Napredovala je Srbija, napredovala je Črna Gora. Vesel sem, da bo tudi Hrvaška postala članica Evropske unije. Ampak sem poročevalec za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo in mislim, da tega ne bomo spregledali in tega ne bomo pozabili. Če se bo to zgodilo, vas bom upozoril, da bodo odločene posledice za medetične odnose v tej državi. To bo vplivalo tudi na regionalno stabilnost. To bo vplivalo tudi na širitveni proces. Marca bo svet upošteval širitev in takrat mislim, da je dobro, da upošteva tudi širitev te države. Zato bomo v parlamentu v rezoluciji pozvali Evropsko komisijo oziroma svet, da to stori. Hvala, gospod Hawit. Šest kolegov želi spregovoriti. Čez nekaj minut bomo glasovali, tako bi vas res prosila, oziroma sedem govornikov, gospod Kovačev je prvi čim krajše, prosim. Blagodarjena kolega Tahovic za tva njegovo predstavljanje. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, hvala gospodu Hovidu za predlog rezolucije, ki ga je podal. Tukaj ste navedli napredek, ki ga je država dosegla. Velikokrat govorimo o bilateralnih odnosih, ampak te velikokrat ločujemo od širitvene politike, kar pa ni možno. Upoštevati moramo proces eh, širitve in mislim, da mora biti v tem okviru možno rešiti določene težave iz preteklosti. V svoji rezoluciji smo veliko krat eh, rekli, eh, da moramo graditi zaupanje med vsemi državami in mislim, da bi bil to zelo dober predlog, tudi ko govorimo o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Žal pa, se mi zdi, da so dejstva nekoliko drugačna. Namreč eh, to vrstnega predloga eh, strani evropskega predloga ni, ni konkretnih predlogov o tem, eh, kako bi prišlo do skupnega dialoga med. Bolgarijo, med tudi nekdanjo Jugoslavijsko republiko in eh, tukaj so določeni učbeniki, ki niso dobri. Država je edina, ki pravzaprav ne gradi uh, dobro svoje identitete. Makedonci pravijo, mi smo Makedonci, ker nismo Bolgarija, ampak to ni dober pristop. Nacionalna identiteta, nacionalna kultura, to je nedvomno priložnost za državo, to moramo spoštovati. Ampak tega ne moremo vedno tolerirati, ne smemo biti pasivni opozovalci. Seveda, Makedonci so Makedonci, tako se lahko imenujemo, ampak skupno zgodovino imamo in to mislim, da se ravno tako mora spoštovati. Isto pa velja tudi za določen govor sovraštva. to se pojavlja tudi eh, v jezikih nekdanje Jugoslavije. Mislim, eh, da bi se Makedonci morali tukaj ustrezno odzvati, da bi morali zauzeti nekakšno distanco in da, se bodo, da bi se bolje morali posvetiti prihodnosti. Gospod eh, Viginin, prosim, čim krajše. Uh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na kratko, najprej čestitam gospodu Havitu, kar je opravil pomembno delo žal zaradi določenih dogodkov se je eh, moral polotiti eh, tega poročila, ampak se je potrudil, da je bolje spoznal to državo, da sedaj zelo dobro razume kontekst odnosov eh, med Evropsko unijo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Samo tole želim reči, kot je že rekel, poiskati moramo skupno pot, iziti moramo iz te slepe ulice, kar razmere se zaostrujejo znotraj države. Razlogi so različni, ampak tudi zato, ker država se ne more začeti pogajati, ker na nek način jo Evropska unija že tri leta zaporedoma blokira na tej poti. Evropska komisija je podala priporočilo oziroma svet, eh, da se ta pogajalski proces začne, ampak to se ne more zgoditi. Seveda moramo upoštevati občutljivost, eh, upoštevati moramo tudi grške argumente vendar pa moramo upoštevati tudi težavne razmere in makedonci imajo v tem trenutku resne težave. Sveda nismo parlament, ki bi se lahko pogajal, nismo nekdo, ki lahko najde rešitev, to je v pristojnosti obeh vlad v prvi vrsti, ampak to nikakor ne pomeni, da ne moramo postreči z zamislimi o bodočem razvoju tega procesa. Mislim tudi, da je sedaj napočil čas, da obe vladi upoštevata pobudo tako makedonske vlade, da pa ravno tako upoštevata tudi politične razmere v Grčiji, da vsaj skušata, da bi ponovno sprožili pogajalski proces o tem vprašanju. Zdaj se ne bom sicer spuščal v podrobnosti. Politično sporočilo iz eh, Makedonije je veliko krat eh, negativno, kar eh, zadeva odnose z sosednjimi državami, ampak Evropski parlament mora dati jasno sporočilo. Makedonija ni obkrožena eh, z sovražnicami, nam je veliko mar za pozitiven razvoj dogodkov. To mislim, da bi pozitivno vplivalo tako na odnose v tej državi. Gospod Kasulides. Merci, madam, prezident. Um, euh, Mr. Najlepša hvala. Čestitam gospodu Hawidu. Naj povem tudi, da je pravzaprav zelo eh, dobro vzpostavil okvir delovanja Evropskega parlamenta. Predvsem gre za to, da si vsi želimo, da nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija se začne pogajati eh, z Evropsko unijo o pristopu, ne da bi tukaj postopka zavlačevali. Ko pa govorimo o overah, ko govorimo o okoliščinah, mislim, eh, da imamo vsi enotno stališče in da si želimo, da bi se pogajanja nadaljevala. Ko govorim o predstavitvi, o dikciji eh, v tem poročilu, zelo dobro razume mandat Evropskega parlamenta, tudi kar zadeva spor o imenu. To je že zapisano v sedmem odstavku. Vendar pa bi ga prosil, da razmisli o dikciji devetega odstavka. Kakšno je naše stališče? Dodatna pogojevanja, dodatni pogoji, več kot jih bomo imeli z obeh strani, torej bolj, ko jih bomo pritiskali, bolj težavno bo rešiti ta spor. V tem primeru bi bilo dobro, da bi rekli, da bi po koncu pregleda zakonodaje imeli eh, tudi določen rok, eh, ko bi se pripravila rezolucija o imenu. Novi predpogoji pa nikakor ne bodo pripomogli k temu, da bi se ta spor o imenu rešil. Govorite tudi o ustavnih spremembah. Govorite o mehanizmu arbitraže, ki naj bi se uporabil. Ne vem, ali je to sploh realistično. Zakaj ne bi imeli arbitražo, ko govorimo o določenem sporu, ki ga imamo v evroobmočju, kjer imamo države članice na eni strani in potem Združeno kraljestvo na drugi? Gospa Kopa, Čestitam gospodu Hawidu, kar je besedilo zelo uravnoteženo. Prizdeval si je, da je pripravil eh, to poročilo, čeprav je bil časovni rok zelo omejen. Tudi ta nov format predstavitve mislim, da gre v pravo smer, ker je predstavitev bolj dinamična, jasno so se izluščile določene zadeve in izzivi. Tri točke bi rada izpostavila. Nekaj pogrešam v tem besedilu to smo prej imeli. Govorimo o kampanji. Govorimo o letu 2014. To pravzaprav negativno vpliva na celotno sliko. To je pravzaprav tudi povezano s sovražnim govorom. Na to se je že navezal gospod Kovačev gre za pristop, ki ga je zauzela ta vlada in ta politika nikakor ne prispeva k temu, eh, da bi dosegli soglasje in da bi se začeli pogajati. Potem status quo to ni možen scenarij za celotno regijo, to je Richard omenil, se strinjam. Ampak eh, ta sklep je sprejel svet. Status quo ni možnost, ampak eh, vprašamo se, kaj bo to pomenilo za Srbijo oziroma za Črnogoro. Svet je sprejel odločitev pred nekaj dnevi in status quo se je ohranil, kar pomeni, da država ni dobila status kandidatke. Tretjič, prav imate. Velikokrat poročevalci in to ne velja samo za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo, ampak to velja tudi za druge države. Namreč poročevalci skušajo odigrati vlogo medijatorja, kar pa ni pravi pristop, to nikakor ne pomaga in rezultati so vedno kontraproduktivni. Najlepša hvala. Mislim, da bomo imeli priložnost, da se bomo bolj podrobno ukvarjali z besedilom. Gospa Nikolaj. Najlepša hvala. Zdaj sama bi se rada zahvalila gospodu Havidu, kar je pripravil to poročilo. Mislim, da svoboda medijev oziroma svoboda eh, tiska mora biti jasneje izpostavljena. Eh, tukaj so eh, v državi resne težave v tem trenutku. Pa še eno vprašanje, ki je pomembno tako za nas, kot tudi za državo. Gre za meddržavno sodišče in sodbo, ki jo je to sodišče izdalo. Ta sodba je pomembna, tudi če se navežemo na veto, ki ga je Grčija uložila v zvezi z imenom. Upoštevati moramo tudi vlogo pravosodnih organov v političnem procesu, ali bomo te sodne odločbe spoštovali ali ne. Ko pogovorimo o manjšinah, napredek je bil dosežen v tej državi, če upoštevamo politiko in ukrepe, vendar pa bi država morala storiti še veliko več. Če je gospa Kornelis. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama čestitam gospodu Hawidu, ker je to poročilo res zelo dobre kakovosti. Vesela sem bila, ker ste vključili deseto točko o arbitražnem mehanizmu. To mislim, da je gospod Kukam oziroma sama, da sva avtorja tega koncepta. In spor o imenu ni edino bilateralno vprašanje, ki ovira napredek v Evropski uniji, tudi ko govorimo o drugih državah, ki se pogajajo za članstvo. Mi smo zrela politična unija in mislim, da moramo imeti ustrezan mehanizem, da se to reši, da imamo boljše prizorišče, kjer bi poiskali rešitev, ne pa, da bi to negativno vplivalo na proces širitve, ker to mislim, da ne sme biti del pogajalskega procesa. Vesela sem bila tudi, ker ste upoštevali diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, potem eh, spola, tudi ostale podlage ste upoštevali, ampak ko govorimo o spolni usmerjenosti in proti diskriminacijski zakonodaji, to mora vlada čim prej sprijeti, ker to še ni ustrezno rešeno. Upam, da se bo to zgodilo prej in ne kasneje. Potem pa albanska manjšina. Določene težave so bile na Kosovem in to je nekakšen učinek prelitja oziroma domino efekt. Namesto, da bi pomirili politične voditelje, so bili politični voditelji tisti, ki so pravzaprav razpihovali to medetnično sovraštvo. Tako da mislim, da bi bilo dobro, da bi tudi to izpostavili v vašem poročilu. Nekaj predlogov sprememb pa skladno s tem bomo uložili, ampak kot sem že rekla, nasplošno smo z Richardovim poročilom zadovoljni, zato mu čestitam. Hvala, gospod Tenok. Hvala, gospa predsedojoča, tudi sam čestitam Richardu Hawidu. Reči moram, da se je že sestal s poročevalci v senci, že k temu mu čestitam. 45. odstavek mi je všeč, ko ste čestitali. Uh, košarkarskem moštvu. Zanima me, ali je tudi Grčija sodelovala v tem tekmovanju. No, ampak moja politična skupina EKR obžaluje odločitev sveta, da blokira Makedonijo, da se ne more začeti pogajati za članstvo v Evropski uniji. Mislim, da nedavna odločba meddržavnega sodišča v zvezi z kandidaturo v NATO je zelo odmevna in sedaj imamo veliko pravno varnost, tudi kar zadeva obveznosti in zaveze Grče. Tu je sedaj sodna praksa in upam, eh, da bodo sedaj Atene si prizadevale, da bi čimprej rešile ta spor o imenu, da ne bodo pravzaprav zavlačevale, da se bo Makedonija vsaj začela eh, pogajati. Gre za to, ali imajo sploh pravico, da se pogajajo, ne govorimo samo o pravici članstva upoštevati moramo tudi to ime nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija in mislim, eh, da ni več argumentov, da bi Makedonijo še naprej blokirali. Gre za mlado, neodvisno nacijo, seveda določene šibkosti so v družbi nedvomno, ker tudi zaradi ohridskega eh, sporozuma smo imeli določene težave, zato je pravzaprav nujno, da podpremo večkulturno družbo država mora biti stabilna in mislim, da ni dobro, da čakajo šest ali sedem let, da jim sploh ne damo možnost, da se začnejo pogajati. To jim ne bo pomagalo in na nek način jih oviramo. To destabilizira tako družbo kot tudi gospodarstvo v celoti. Mislim, da moramo nujno poiskati rešitev, da se bodo njihove možnosti izboljšale drugič, eh, ko bodo na naslednjem Evropskem svetu. Upam, da dobili zeleno luč, ampak naša politična skupina je velika prijateljica te države in s tem procesom bomo nadaljevali. Gospod Kirilo. You, Hvala, gospa predsedojoča. Čestitke gospodu Havidu. Sedaj ni dovolj časa, zato se bom osredotočil samo na 22. odstavek. Seveda politično podpiram in spodbujam ta proces, da se začnejo pogajanja, ker je to v interesu sosednjih držav, stabilnosti, ampak Tukaj bi rad eno stvar dodal. Če upoštevamo zgodovinske razlike v povezavi s tem stalnim procesom oblikovanja identitete, zdi se mi, da moramo v tej luči upoštevati tudi zgodovinska dejstva in jih ustrezno interpretirati. 22. odstavek upoštevati moramo učbenike, to so grozoviti primeri, to sem videl. Gre za negativne občutke zoper sosede. Ne gre samo za medetnično osnovo, ampak eh, to so stvari, ki so politično eh, sporne, morda bi lahko postregli s konkretnimi primeri. Skupne komisije morda bi bila dobra rešitev, morda bi imeli eh, skupne komisije, ker bi ocenjevali učbenike, šolske učbenike. Mislim, da bi bilo to nujno. Seveda, določeni visoki predstavniki države pravijo, da bomo to popravili, ko bomo postali eh, člani Evropske unije. Morda bi bilo dobro, eh, da sklenemo ta proces, da sprožimo dialog, eh, pogajalski proces, da poiščemo dobro podlago za dobre medsosedske odnose. Hvala. Tjali. Gospod Peterle. Hvala lepa, gospod predsedujoča. E, jaz sem tudi eden od teh, ki nikakor ne uživa v tej zapleteni in frustrirajoči situaciji, e, ko za državo kandidatko, e, za katero uporabljamo različna imena, ne more napredovati. V nekaterih nastopih vodilnih funkcionarjev se je zadnje čase niti ni več omenjalo. Ne? In včasih so naše debate podobne tisti debati, ali je bilo prej kura, ali je bilo prej jajce. E, jaz mislim, da je treba poiskati pot naprej in strinjam se z vsemi temi, ki pravijo, da je treba v sodelovanju najti pot iz tega, ampak pot iz tega ne more iti mimo tega, da spoštujemo drug drugega, začenši z identiteto drug drugega. E, mislim, da je to edinstven primer v svetu, da se neki naciji postavlja pod vprašaj njeno identiteto, eh, pa tudi eh, poimenovanje njenega jezika. Jaz sem na to upozoril, ko se je prvič eh, v obrazložitvi pojavila ta težnja, da se ne uporablja več pridevnika za makedonski jezik, ki si sicer uporabljal ves čas oziroma dolgo časa. Ne, in Jaz imam vtis, da se situacija celo slabša na to, na to temo in jaz ne vem, kako bi se počutil, če bi mi nekdo rekel, da, je, da nisem slovenc ali da, da, da, da moram iti poiskati v zgodovino neke druge opredelitve. E, Veliko krat smo v tej hiši govorili, da naj ima zgodovina svoje mesto ne? E, in e, mislim, da ni dobro, da gremo predaleč v zgodovino. Eh, mislim, da je tam veliko skupnega, pa je tudi sveda veliko različnega in jaz bi si želel, da se sosedje o teh zadevah dogovorijo in da napredujemo v smeri miru in sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Hvala. Merci, euh, Voilà, euh, nous allons conclure ce... Hvala lepa, gospod Peterle. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Hvala lepa tudi gospodu Howitu. Do 10. januarja, do 12. pa je potrebno uložiti predloge sprememb. Sedaj pa glasovanje. Gospoda Sarjožvolskega še ni med nami, zato bomo začeli kar z poročilom Sora Grema Watsona. Osnutek poročila s predlogom za priporočilo Evropskega parlamenta svetu o dosledni politiki do avtoritarnih režimov, proti katerim veljajo omejevalni ukrepi EU, ko njihovi voditelji izvršujejo svoje osebne gospodarske interese znotraj meja Evropske unije. Imate vsi glasovalne kartice, pa začnimo. 36. Kdo je za? proti, vzdržani. Preverimo. Ni se dalo razsoditi, torej 36 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani. Kaj narobe, socialisti? Ne glasujete danes? Sprijeto. Trenutek, kaj ste želeli? Pa ponovimo zadevo. 39, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis oziroma eh, predlog spreme 50 za, proti, sprijeto. 51 za, proti, sprijeto.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 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma bil je umaknen. 63. Besedo ima poročevalec. Hvala. Predlagam ustni predlog spremembe k ustnemu predlogu spremembe. O tem smo se že pogovarjali med skupinami in sicer bi se glasil to implement existing sanctions regimes with rigor and consistency. Vejca, striving to avoid the application of double standards. Upam, da to besedilo kolegi lahko podprejo. Alors, qui, qui est pour la, cet amendement oral? Kdo je za ta ustni predlog, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis, trenutek, 61 najprej. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 61. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo na 62 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa prehajamo na 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 in 75 za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti. Trenutek, mislim, da moramo to preveriti. Glasujemo. Torej, 76. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za proti vzdržani. To ni bilo jasno. Preverimo. 78. Ljubote klu. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 81 za proti vzdržani. Tudi to ni jasno. Preverimo. 81. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. Naprej. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverimo. 87. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97, sprejeto. In s tem prehajamo na 99 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 100 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Teklu. Glasovanje je zaključeno. Za. Oziroma sprijeto. Kompromis 11. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. 109. Kar ni jasno. V teklu. Glasovanje zaključeno. 109 torej. Sprejeto. Vidim, da ste že utrujeni. Vidim, da vas veliko ne glasuje. 113-114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, samo trenutek. Vidim, da imamo težavo pri socialistih. Mislim, da je tukaj prišlo do nasprotujočega glasovanja. Še enkrat, 117. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da preverimo 117? Se to je sprijeto. No pa preverimo 117. Le vote est clou. Glasovanje je zaključeno. Z veliko večino sprejeto. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandva 122 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 126 za, proti, vzdržani sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo elektronsko. Glasujemo. 134. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 136. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. To nas privede do amadmaja 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 6. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, ostržani, sprejeto. 9 za, proti, ostržani. Mislim, da je sprejeto. 10 za, proti, ostržani, zavrnjeno. 11 za, proti, ostržani, zavrnjeno. 12 za, proti, ostržani. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 13 za? Proti? Vzdržani? Mislim, da mu moramo to preveriti. Torej glasujemo številka 13. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 14 za, proti Skupina socialistov se mi zdi danes zelo utrujena. Komaj da še glasujete. Lepo prosim, da ne kritizirate načina našega glasovanja. Če pa ne glasujete. Okay. Okay. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 1920 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani. No, pa preverimo. 21. 21. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. C'est adopté. Amendement 22. Sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto. Pa preverimo. 29. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. To nas privede na 34 za proti, vzdržani, sprijeto. 35 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprijeto. Pa preverimo. 35. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto dve za proti vzdržani sprijeto. Tri za proti vzdržani. Preverimo. Predlog spremembe tri. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Štiri za proti vzdržani sprijeto. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Poročilo je sprejeto. Čestitka gospodu Watsonu, našemu poročevalcu. Sedaj pa prehajamo na glasovanje o poročilu gospoda Sarozvolskega zonanja politika EU do držav BRICS in drugih razvijajočih se sil, cilji in strategije. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve za, proti vzdržani sprejeto. Potem 69 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. 80 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Amendement 80-82. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Vzdržani sprejeto 98 za. Proti. Vzdržani sprejeto 99 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 100 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 101 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 102 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 103 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 113 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Jaz imam časa, kolikor ga hočete. Če hočete, lahko preverimo vse. 154 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 155 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti vzdržani, sprejeto. 157 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto. Zato gremo na 164 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Prehajamo na amandma 4 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, mislim, da sprejeto, ampak preverimo. 6 glasujemo. Ciklu. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani samo trenutek. Mislim, da imamo težavo z EPP-jem. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani. Preverimo. 7. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. Samo trenutek, prosim. Mislim, da smo pozabili na predlog spremembe 11, zato se vračamo na 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa nazaj na 23. Za, proti, vzdržani. Mislim, da bi to bilo sprejeto.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 37 za, proti vzdržani sprejeto. Potem glasovanje po delih 38 za prvi del, proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti. Pri drugem delu mislim, da smo to sprejeli. 39 torej za, proti, vzdržani, Preverimo 39. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41, 42 za, prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Ostršani. Zavrnjeno. Nisem prepričana. Preverimo. 41, 42, drugi del. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 15 za, proti vzdržani. Sprejeto. Prehajamo na številko 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, Proti. Vzdržani. Sprejeto. Prehajamo na glasovanje o mnenju odbora Deve. Številka ena. Za. Proti. Zavrnjeno je to bilo. 9-2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti. Preverimo. Številka 5, mnenja Deve, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 6 za, proti vzdržani, sprejeto. 7 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto, 11 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to bilo zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, 15 za, proti, vzdržani. Sprejeto 16 za, proti, vzdržani. Sprejeto 17 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Uvodna izjava A za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava B v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še končno glasovanje, glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Nekdo še mora glasovati. Glasovanje je zaključeno. Torej, to je bilo z veliko večino sprejeto. Čestitka gospodu Serezvolskemu. Hvala vsem, pravi gospod Cerozolski. S tem smo zaključili dopoldanski del. Gospod Landsbergis, izvolite. Ok, alizi. Izvolite. Thank you, thank you, hvala, hvala, gospod predsedujoča. Kratka razlaga. Glede tistega, kar je mene skrbelo pri tem dokumentu. In sicer gre za tisto točko, kjer so države BRIK predstavljene kot neka entiteta, kot konsolidirana sila, kar ne drži ali morda še ne drži. In bolje bi bilo, če bi to besedilo nekoliko popravili. To pa ni bilo storjeno in sedaj govorimo o državah BRICS kot o neki enotni sili, kar pa ni prav in kar niti ni progresivno in pozitivno, kot je bilo to v nekaterih primerjih predstavljeno. Sam sem uložil predlog spremembe 13 zato, da bi usmeril vašo pozornost na to, da hvalimo pojav take entitete kot nek progresiven, napreden premik globalnih sil držav BRICS. To je značeno kot premik k večpolarnemu sistemu, po mojem prepričanju. Gre za drugačen premik in sicer ta večpolarni sistem se sprevrača v novo bipolarnost in sicer euroatlantsko entiteto in na drugi strani vse ostale, ki jih vodi Rusija. To moramo uvideti. In zato moramo v določbi tega besedila ne hvaliti tako zelo tega novega sistema. Dejstvo je, da če se to zgodi, potem bo Evropska unija samo še vedno bolj marginalizirana. Hvala lepa. Zaključili smo naše dopovdansko delo. Predlagam, da se ponovno snidemo ob 15.